podaljšanju mandata foruma o upravljanju interneta. Prvi govornik v imenu skupin, eh, komisije, ki se nam bo vsak trenutek pridružil, je podpredsednik Andros Ansip. Takoj, ko bo eh, se uspel sesti na svoje mesto, dobi besedo. mr president honourable members of the najlepša hvala gospod predsedujoči spoštovani poslanci in poslanke komisija pozdravlja pobudo evropskega parlamenta za sprejem resolucije o prenovi oziroma podaljšanju mandata foruma o upravljanju interneta to se dotika številnih pomembnih vidikov trenutnih razprav o prihodnosti interneta. Gre za prednostno temo za Evropsko komisijo in veselim se sodelovanja z vami pri eh, nadaljni nadgradnji eh, okvira za internet, ki vključuje veliko deležnikov eh, in ki je pomemben okvir za evropska podjetja in družbo. Lani je komisija sprejela svoje sporočilo o politiki za upravljanje interneta. Novembra so bili sprejeti sklepi sveta in to nam je pomagalo, da eh, oblikujemo svoje stališče v globalni razpravi. Evropski parlament in komisija tesno sodelujeta pri teh vprašanjih, zlasti v eh, kontekstu eh, medvladnih pogovorov. Potrebno je spodbujati internet, ki bo temeljil na človekovih pravicah in temeljnih svoboščinah. Komisija se eh, veseli prihodnega sodelovanja z vami pri teh prizadevanjih in ta parlamentarna resolucija je nov korak v tej smeri. Sprejemate jo v pravem trenutku, kajti leto 2015 bo ključno leto za upravljanje interneta. Pred nami so pomembni dogodki. V besedilu resolucije to uh, ustrezno odražate in osvetljujete tudi, kako pomembne so trenutne razprave za Evropsko unijo. Naš skupni cilj je, da zagotovimo, da bo internet ostal globalni vir, da si ga ne bodo prilastile peščice uh, ali pa uh, politične oziroma intelektualne elite. Internet mora biti na voljo vsem. Potrebujemo sistem, ki bo temeljil na sodelovanju, zaupanju in na jasnih pravilih, ki bodo zagotavljala ustrezne varovalke. Zato eh, moramo izboljšati ravnovesje in bolje eh, podpreti vredostojnost pravil glede upravljanja interneta. Kot veste, tudi, so tudi Združeni narodi podprli tako imenovano tranzicijo Ajana. Prihodni sestanek, eh, ki bo zelo pomemben, bo potekal v Singapurju in upam, da bo tam dosežen pomemben napredek tudi eh, glede eh, ključnih vprašanj, kot je naprimer eh, odgovornost. Kaj ti jasno reševanje sporov je ključnega pomena. Uh, Eh, prihod oziroma tranzicija Ajana in vprašanje pravne odgovornosti sta pravzaprav dve plati iste medalje. In tisto, kar je bistveno, je, da zagotovimo pravo razmerje eh, pravic in odgovornosti. Istočasno pa se moramo še naprej osredotočiti na to, kar se dogaja v kontekstu pregleda rezultatov eh, svetovnega vrha o informacijski družbi. Kot veste, je najpomembnejše vprašanje tu ravno podaljšanje mandata foruma za upravljanje interneta in to bo ključna tema pogovorov. Veseli nas, da se uveljavlja vse bolj večstranski pristop kar zadeva samo vsebino, pa se moramo zagotoviti, da svetovno vrhovno zasedanje o informacijski družbi ne bo pripeljalo do uvedbe večjega vladnega nadzora nad internetom. Podpiramo tudi močnejši forum za upravljanje interneta, e, torej forum, ki bo tako finančno kot vsebinsko e, bolj e, v ospredju. To je ključno za to, da temu forumu zagotovimo ustrezno stabilnost in da se bo lahko soočal s vse večjimi pričakovanji strani mednarodne družbe. Poleg tega potrebujemo tudi druge platforme, s katerimi bomo dopolnili obstoječe eh, razprave, vendar pa s tem seveda ne smemo spodkopati že obstoječih prizadevanj. Glede na to, da komisija podpira izvajanje eh, izidov Net Mundial, eh, še naprej ostajamo zvesti tej pobudi. Eh, veselim se sodelovanja z vami pri nadaljem delu na razvijanju večstranskega modela za upravljanje interneta. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod komisar. Zdaj pa govorniki v imenu poslanskih skupin. Najprej gospa Pilar del Castillo Vera. Najlepša hvala, gospod predsedajoči. Dobrodošli, gospod Ansip, gospod podpredsednik. Tukaj razpravljamo o resoluciji ki bo zagotovo dobila večinsko podporo jutri na glasovanju v Evropskem parlamentu. Ta resolucija ima jasen namen. Obravnava veliko vprašanj, vendar pa je glavni namen ta, da pošljemo jasno sporočilo mednarodnemu forumu o upravljanju interneta. Generalna skupščina OZN bo o tem odločala ta mesec, leta 2015, bodo obnovili mandat ali ne. To je vprašanje. Vendar pa na podlagi naših izkušenj v Evropskem parlamentu, ki smo jih dobili v okviru sodelovanja s komisijo, mislimo, da je nujno, da se obnovi ta mandat, kaj ti ta mandat izraža več stranski značaj, ki ga mora imeti upravljanje interneta. Obstaja grožna, da bo upravljanje z internetom temeljilo na medvladnih odnosih, namesto da bi to izhajalo iz eh, pristopa večkratnih deležnikov. Torej, zato je nujno, da danes pošljemo jasno sporočilo, iz Evropskega parlamenta, komisije in sveta in da bodo tudi države članice podprle ta poziv OZN-u za to, da podpre obnovitev mandata mednarodnega foruma za upravljanje z internetom. Najlepša hvala. Najlepša hvala. Naslednja za dve minuti za skupino socialistov in demokratov je gospa Kamrevert. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Zast zastopniki eh, interesnih skupin iz 144 držav so bili prejšnji teden v, na forumu v Istanbulu. Cilj tega foruma je, da bi eh, ljudi, ki eh, odločajo o upravljanju interneta, dobili navdih za nadaljne delovanje. Gre za način, kako zagotoviti, da bo internet omogočal prosto eh, oziroma svobodo izražanja. In gre za pomemben forum, ki pa zasleduje tudi širše cilje, zlasti zagotavljanje svobode in eh, prostega dostopa do Eh, informacij in uveljavljanje pravic uporabnikov interneta. In pomembno je, da so predstavniki podjetij med drugim prišli do zaključka, da prihaja do neželenih koncentracij moči na internetu in da je zato potrebno zagotoviti, da bo vseh sedem milijard ljudi enakopravno povezanih med seboj. In vse to je mogoče najbolje zagotoviti z ustrezno omrežno neutralnostjo. V ZDA so očitno prepoznali eh, znake časa in eh, tudi ameriški predstavniki so izredno ustrajali pri omrežni neutralnosti, čemor bi morali prisluhniti tudi v Evropi. Tu res ne smemo popuščati, kajti v ZDA smo videli, kaj lahko to pomeni za konkurenčnost. Ne smemo eh, podleči eh, retoriki podjetij, ki pravijo, da pri nas konkurenca še deluje. Ja, še deluje zato, ker so razmere nekoliko drugačne, ker smo se zavedli, da eh, gre v tej razpravi za bistveno več in zato mislim, da moramo ustrezno izkoristiti možnosti, ki jih prinaša forum o upravljanju interneta. Najlepša hvala. Zdaj pa za skupino EKR gospa Viki Ford. Najlepša hvala. Internet mora biti dostopen in varen, prost in raznolik, zanimiv, dinamičen in v Evropi imamo odlično izhodišče. Svetovni gospodarski forum je sestavil seznam najbolj tehnološko opremljenih držav in vse tri na vrhu seznama so evropske države. Ampak, da bi izkoristili ta potencial, potrebujemo zaupanje. Potrošniki morajo videti, da so njihove pravice zaščitene, da se odgovorno ravna z njihovimi podatki. Ustvarjalci morajo videti, da so njihove pravice intelektualne lastnine zaščitene. Uh, Podjetja morajo vedeti, da ne bodo politiki vedno znova spreminjali pravil in eh, da imajo podjetja enake pogoje za vse, da ne bodo veliki blokirali manjših in eh, stari blokirali novih. Eh, odprt internet je ključnega pomena, ampak ko zagotavljamo omrežno neutralnost, ne smemo uvirati prihodnje inovativnosti ko, go, ko zagotovimo zaščito zasebnosti, ne smemo pozabiti na dostopnost in ne smemo pretirano obremeniti malih podjetij ali onemogočiti družbi, da bi pridobila vse, kar lahko pridobi z eh, obdelavo velikih količin podatkov. Uh, Res je, pomembne so naše temeljne pravice, ampak tudi naša temeljna varnost je pogosto pod vprašanjem. Zato moramo prisluhniti strokovnjakom za varnost. Zaščititi moramo pravice in istočasno omogočiti zaščito državljanov. Da bi uresničili to vizijo, potrebujemo globalen pristop, ne trdnjavo Evropo. Prisluhniti moramo številnim deležnikom, potrošnikom, družbam, eh, javnim organom in javnosti. In upam, da bo forum za upravljanje interneta k temu prispeval in da bomo na račun tega vsi bolje sodelovali. Hvala. Najlepša hvala, gospa Ford. Naslednja je gospa Kalas za skupino Alde. Izvolite. Najlepša hvala. V razpravah se zastavlja vprašanje, ali internet postaja človekova pravica, ali postaja neka temeljna dobrina kot voda. E, če to drži, kakšna so temeljna pravila? Tisto, kar ne smemo pozabiti v razpravah, je, da internet ni nacionalno vprašanje, ni evropski, je globalen in kakršnokoli urejanje konkurence. Eh, mora potekati na globalni ravni in mora preprečiti, preprečiti fragmentacijo interneta. Zato moramo tudi mi kot evropejci aktivno sodelovati na forumu upravljanja interneta in v razpravah o upravljanju interneta na globalni ravni. Uh, Ključno je, da se soočimo s temi izzivi. V imenu liberacev smo v resoluciji podarili, da človekove pravice in temeljne svoboščine, ki jih imamo izven spleta, moramo zaščititi tudi na spletu. To pogosto pozabljamo. Države nadzorujejo splet, ampak eh, žal je vedno več tudi cenzure in omejevanja dostopa in to je jasno nasprotju z našimi temeljnimi pravicami. Eh, Moja država Estonija je druga, kar zadeva svobodo na spletu, ampak predstavlja pravzaprav izjemo, kajti 84 odstotkov držav je imelo slabo zakonodajo ali neobstoječo zakonodajo za zaščito pred masovnim eh, nadzorom. Stvari se poslabšujejo. Eh, današnji podatki so slabši od leta 2013. Pravica posameznikov do varne komunikacije je tudi pomemben element, ki eh, si zasluži mesto v razpravah. Dan, ko se bo nehala zaščita pravic posameznikov na internetu, bo tudi dan, ko bo internet nehal delovati kot orodje za eh, izmenjavo. Zato upam, da bo komisija še naprej ostala zelo dejavna na tem področju. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji govornik je gospod Raymond v imenu skupine Zelenih dve minuti in pol. Najlepša hvala predsedujoči. Internet se eh, napaja iz zanimivega paradoksa. Nič ni bolj regulirano kot računalniški sistemi, računalniški programi. Eh, pravzaprav tu obstajajo samo umetna pravila, ki so jih sprejeli ljudje. Po drugi strani pa je internet nenadzorovana zgodba o uspehu, poznamo odprte standarde, vsak, ki ima svojo idejo, jo je lahko uresničil, kot je želel. In le na tak način je internet lahko postal zgodba o uspehu, kakršen danes je. Ta svoboda, ta nenadzorovanost pa je zdaj ogrožena, ker so se interesi spremenili, ker vlade in podjetja pogosto vedo, da bi drugačna ureditev, strožja ureditev eh, pomenila za nje večjo prednost. Prav je, da Evropski parlament eh, se postavi, oziroma se eh, izreče za forum o upravljanju interneta in zato, da še naprej na mednarodni ravni urejamo sprejemanje pravil glede interneta. Sam bi izpostavil nekaj točk v tej resoluciji, kjer me veseli, da smo dosegli široko večino. Najprej eh, omrežna neutralnost in vprašanje nadzora. Svoboden internet terja omrežno neutralnost, glede tega se strinjamo in upam, da ko bomo glasovali v prihodnjih letih o prihodnje, o čem podobnem, da bomo uspeli najti primerljive eh, eh, opredelitve. Eh, eh, omrežne neutralnosti. Kar se mene tiče, je omrežna neutralnost nekaj, česar ni mogoče eh, graduirati, tega ni mogoče obravnavati diferencirano, ampak je potrebno vse vrste eh, prometa podatkov obravnavati enako. Enako pa velja tudi za nadzor. Vsi se zauzimamo za zasebnost, za zaščito pravic državljanov, ampak opredelitve so pogosto drugačne. In kot parlament upam, da bomo zauzeli jasno stališče za prihodnje in da se bomo zauzemali zlasti za zaščito nedolžnih, eh, da bomo njihove interese pri množičnem nadzoru ščitili bolj kot interese eh, tajnih služb. In pa še nekaj, če želimo. Eh, ta prizadevanja jemati resno. Potrebujemo čim bolj obširno delegacijo parlamenta, ki se bo udeležila foruma o upravljanju interneta. Hvala. Najlepša hvala. Naslednji je gospod Agnew za dve minute v imenu skupine FD. No, če bi nas kaj moralo posvariti, potem je to govor o upravljanju interneta. Kdorkoli verjame v svobodo podjetništva, svobodo veroizpovedi, eh, ga mora spremeniti srh ob besedi upravljanje interneta. Poročila o eh, zasedenih formah upravljanju interneta so bila vedno polna številnih. Eh, popularnih besed, ampak eh, gre za to, da vlade ne morejo več manipulirati informacij v svojo, v svojo priti in za nje predstavlja internet največjo grožno, večjo kot Biblija v srednjem veku. Predvsem moramo zagotoviti, da upravljanje ne bo samo neka krinka za vladni nadzor. Ne smemo eh, seveda dopustiti kar prostega eh, kroženja pornografskega materijala ali terorističnih vsebin, ampak vendarle ne smemo pozabiti, da je internet nastal na račun svobodnega podjetništva in če kdorkoli govori o tem, kaj morajo storiti vlade za eh, rast interneta, ne smemo pozabiti, da vlade ne uspejo upravljati niti same sebe. Temeljno načelo foruma mora biti, da zagotavlja svobodo interneta in da ustvarja območje, v katerem lahko gospodarstvo raste, ne pa da ustvarja malenkostna in oskogleda pravila. Potrebujemo sicer mednarodne standarde glede strojne opreme, ampak življenja posameznikov pa pač ne smemo posegati. Najlepša hvala, gospod Jalk, za eno minuto. Internet je odlično sredstvo za mm, politično, ideološko in intelektualno promocijo. In to je tudi edina prava demokratična pridobitev, ki smo jo dobili v zadnjih 15 letih. V današnjih časih internet hkrati omogoča razširjanje številnih vidikov realne družbe. V dematerializirani obliki, eh, presega vse razdalje in je primer liberalne globalizacije. Seveda pa je nespremljivo, da postaja tudi orodje teroristov eh, in da je eh, zaradi uporabe interneta tudi zelo težko izslediti njihovo delovanje. Eh, zato je lahko, gre lahko to tudi v škodo vseh. Eh, zato pa moramo paziti, da eh, zaščita interneta ne bo pomenila omejevanje svobode in pravic, tako kot zaščita letalskih potnikov ne bo pomenila ukinitve letalskih poletov. Gospa Vrhajen, najlepša hvala. Leta 2015. 2015 eh, bo leto novih struktur za internet. V teh mednarodnih okvirih razprav mora sodelovati tudi Evropska unija. Ta forum mora vključevati mednarodno razpravo z vsemi zainteresiranimi. Prihodnja reforma mora vključevati tudi podaljšan mandat forma upravljanja interneta. Pomembno je tudi, da povdarimo vlogo deležnikov na tem forumu. Samo razprava in sodelovanje z vsemi udeleženi lahko pripeljejo k bolj pravičnemu upravljanju interneta. Internet ne sme omejiti ne sme biti omejen na opravljanje samo določenih skupin. Zato je treba pritegniti tudi zainteresirane v državah članicah in eh, povdariti, kako pomembno je, da izboljšamo odgovornost vseh na lokalni, regionalni, nacionalni ravni, zato da lahko zagotovimo tudi resnično doseganje rezultatov na samem licu mesta internacionalizacija foruma upravljanja internetu je nujno potrebna, ne da bi omejili varnost in pravice. Zato mora biti transparenten in tudi pravno odgovoren. Tudi tukaj pričakujem, da bo Evropska komisija sodelovala aktivno z nami v Evropskem parlamentu in da bomo lahko poslali okrepljeno delegacijo s kolegi tudi na forumu upravljanja interneta. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Pohe, ena minuta. Vítam, že Evropski parlament opet. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Pozdravljam, da je Evropski parlament sedaj povzel pobudo za to področje leta 2015 bo zelo pomembno, ne samo zaradi podaljšanja mandata forma upravljanja interneta, ampak tudi zaradi prenosa pristojnosti številk, internetnih številk na podlagi mednarodne pobude, kot tudi pobude, kot je Net Mundial. Kot tudi drugi, tudi sam mislim, da generalna skupščina podaljša mandat foruma upravljanja interneta, kajti ta forum je zelo pomemben okvir za razpravljanje o internetu pomembnih vprašanjih za naše gospodarstvo. Forum je pripravil nekaj zelo pomembnih priporočil glede upravljanja pravnih vprašanj zaščite varnosti in ta forum je zelo pomemben, zato mislim, da je treba mandat podaljšati. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Harancova. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, pa ponoma se strijem s tem, kar smo slišali. Res je, podaljšati moramo mandat foruma upravljanja interneta in eh, pomakniti se moramo k bolj mednarodnemu upravljanju z internetom. Digitalni notranji trg je in tudi bo osrčje evropskega gospodarstva, kot piše v resoluciji gospodarstvo, ki je povezano z internetom, predstavlja 11 odstotkov in eh, BDP naj bi se povečal z 3,8 odstotka leta 2010 na 5,7 odstotka leta 2016. Tukaj ne upoštevamo pozitivnih vplivov na preostali del fizičnega sveta. Evropska unija mora sodelovati v teh razpravih zaradi tega, ker ne moremo prepustiti razprave o notranjem digitalnem trgu v roke drugih. Vendar pa priznavamo, da je mednarodno upravljanje interneta dvorizen meč. Ko mi dobivamo močnejši glas o upravljanju, dobivajo uh, isto. Tudi države, ki ne spoštujejo temeljnih soboščin. Evropska unija mora delovati skupaj enotno z državami, ki mislijo podobno, zato da se bomo zoprstavili zlorabam drugih, ki so dole v tem forumu, ki želijo omejiti soboščino in izvajajo cenzuro. Združiti se moramo proti kakršnemu koli preprečevanju in masovnemu nadzoru na internetu. Zagotoviti moramo prosti dostop do informacij, kajti to je edini način za to, da se človeštvo lahko še naprej razvija. Najlepša hvala. Sedaj pa eh, gospa Reda, ena minuta. Gospod predsedujoči, spoštovani kolegi, internet je globalen po samem značaju. Forum o upravljanju interneta ni organ, ki bi spremal odločitve, vendar pa je postal zelo pomemben organ za dialog. Vendar pa je treba storiti še več, da vsi lahko sodelujejo v tem dialogu na konkreten način. Vsi deležniki sodelujejo v tem forumu, vendar pa nekatere skupine so odvisne od zunanje podpore. Še posebej, ko gre za udeležbo civilne družbe, jo mora Evropska unija podpreti. Zelo pomembno je, da ta forum stabilen in da zagotovimo politično neodvisnost. Še toliko bolj zaradi tega, če pomislimo, da na zadnjem forumu v Carigradu nekatere lokalne skupine niso bile vključene v uraden program in so zato organizirale usporeden forum. Tudi ena skupina še manjka na tem forumu in to je parlamentarna opozicija. Zato mora Evropska unija zagotoviti, da ima ta forum dovolj sredstev, istočasno pa mora Evropski parlament zagotoviti, da vse skupine lahko pošljajo svoje predstavnike za to, da resnično lahko zastopamo naš mnenje na tem forumu. Najlepša hvala, sedaj pa gospa Tročinski za eno minuto res je da je internet pravo območje svobode ki ga moramo ohraniti ampak po vseh teh velikih programih nadzora nad internetom se strani ameriških agencij zaradi nevarnosti za notranjo varnost e, si evropski državljani pričakujejo z vaše strani e, odločno ukrepanje. Eh, glede upravljanja interneta. Pravite, da to globalno upravljanje interneta ne sme vplivati na človekove pravice in eh, da mora biti tudi dovolj pregledno, zato da bo internet dostopen za vse in v vsakem trenutku. Ampak kakšni so vaši cilji? Kaj vas moti? Ali to, da bodo lahko eh, tudi Eh, evropski državljani podvrženi špionaži ali to, da bodo nadzirali internet zgolj američani. Precej dvomov imamo glede vaše volje in vaših interesov eh, v odnosu z združenimi državami. Eh, torej, forum izmenjave. Um, Vse to so sicer lepe besede, vendar pa bo treba še okrepiti naša prizadevanja, če bomo želeli ohraniti vlogo Evropske unije na mednarodnem prizorišču. Sedaj pa gospod Tunon Hoje, 4 minuta in pol. Ničance, forum za žonzanje. Gospod predsedujoči, gospe in gospodje, forum o upravljanju interneta je najbolj demokratična struktura, ki vodi razpravo o prihodnosti interneta kot celota. Ne gre samo za upravljanje, pa gre tudi za industrijo, za poslovanje, za lobiste, za nevladne organizacije, za civilno družbo, za državljane in tako dalje. Razprava o prihodnosti interneta je izrednega pomembna, to pa je pomemba, pomena, vendar pa je to povezano tudi z izzivi, s katerimi se soočamo. Internet je zelo dinamičen. Uporabniki porabljajo vedno več časa na internetu in uporabljajo različne aplikacije in iskalnike. Imamo vedno več naprav in eh, upravljamo vedno več mobilnih naprav na mesto osebnih računalnikov. Naprave se prilagajajo na potrebe uporabnikov veliko krat pa aplikacije niso prilagojene za različne naprave. Internet postaja vedno manj odprt, kar ravno tako predstavlja grožnjo za uporabnike. Internet je treba odpreti. To je zelo pomembno in zaradi tega moramo obnoviti in podaljšati mandat Forum upravljanja interneta na generalni skupščini OZN. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Weidenholzer za eno minuto. Forum o upravljanju interneta je eden najpomembnejših izzivov zgodovinskega pomena. Od začetka 20. stoletja, ob začetku motorizacije, potrebujemo to za internet, zato potrebujemo ta forum o razpravljanju interneta in podariti je treba dvoje zaščita zasebnosti na interneta, zato da ne dovolimo masivnega nadzora in pa tudi zaščita osebnih podatkov in soboščin. Drugo pa je vprašanje, kako organiziramo internet. Internet je odprt javno dostopen medij in zato je treba zastaviti jasne prioritete. Na obeh področjih Evropski parlament sprejema zelo pomembne odločitve, zato pričakujemo tudi od sveta, da že preneha s tem omahovanjem in svojo neodločno držno. Sedaj pa gospa Šake, najlepša hvala, gospa, gospod predsedujoči. Internet je protisloven sam po sebi. Želimo si, da bi internet postal odprt, brez omejitev, vendar pa je za to treba sprijeti več odločitev na več ravneh in temu modelu večstranskih. Eh, vključevanje članskih deležnikov je treba dati novo priložnost, treba je vključiti ZDA, Kitajsko, Rusijo in tudi druge države, ki sodelujejo v, na forumih, na forumih, ki so znane po tem, da so izolirane in da omejuje državljane. Forum mora zagotoviti, da se zagotovi neutralnost tukaj in tudi globalno. Sodelovati moramo z uporabniki interneta, nevladnimi organizacijami, globalnimi partnerji za to, da bodo človekove pravice in temeljne svobošče veljale tudi na spletu in tudi zunaj interneta. Internet mora biti varen in odprt, zato da bo koristil nam vsem sedaj in v prihodnosti. Najlepša hvala gospa Šake, modri karton. Imamo za vas gospe Morvaj, sprejmete modri karton. Gospa Morvaj, pol minute. Spoštovana kolegica, govorite o Rusiji in o njeni represiji na internetu. Imam napačne informacije o tem, da je Edward Snowden razkril masovni nadzor strani ZDA in da sedaj v tem trenutku prebiva v Rusiji, kjer je našel svoje zatočišče, kjer lahko nadaljuje s svojim delom. Kako lahko to razložite? Kot verjetno veste, samo zaradi tega, ker je žvečgač razkril zlorabo oblasti v ZDA njihovih varnostnih služb, ne opravičuje represije Rusov, nad novinari, žvižgači in nad drugimi predstavniki civilne družbe. Rusija zahteva, da se podatki shranjujejo v Rusiji in s tem spodkopava odprtost interneta ne samo za ruske državljane, ampak za uporabnike interneta posod po svetu. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Lebreton za eno minuto. L'internet doit être un espace de liberté. Rest internet mora biti prostor svobode, ki spoštuje pravice do informacij in svobode izražanja, vendar pa ne smemo pozabiti tudi pravice zaseb do zasebnosti in do zašite osebnih podatkov. 13. maja leta 2014 smo to zagotovili z razsodbo Evropskega sodišča in to velja za vse, ki delujejo na internetu, da zahtevajo od iskalnikov, da zbrišejo podatke, če se spoštuje določen rok. To je dobro, vendar pa ni dovolj. Google se upira temu poročilo je bilo objavljeno z naslovom Pravica do pozabe. Zato mora forum nadaljevati z delom, kjer je sodišče zaključilo. In treba je opredeliti tudi čas, ko je informacija na voljo in da omogočimo ravnovesje med pravico do pozabe in med tem, da moramo omogočiti dostop do informacij. Hvala lepa, gospa Nibler. Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Potrebujemo pravičnost na internetu, potrebujemo pravičen dostop za vse, preprečiti moramo diskriminacijo, zagotoviti moramo zaupanje v internet, zaščito podatkov, intelektualne lastnine. Vse to je zelo pomembno. Zato moramo vključiti naše vrednote in eh, forum o upravljanju interneta predstavlja zelo pomembno platformo, kot je to storil tudi v preteklosti. V preteklosti je ta forum zelo dobro opravil svoje delo, zato upam, da bomo podaljšali mandat forumu in če bo mandat podaljšan, kolegice in kolegi, potem moramo mi, evropejci, poslati močno sporočilo, moramo zastopati naše državljane, kot je že povedala moja kolegica. Potrebujemo tudi predstavnike Evropskega parlamenta in zato prosimo, da tudi mi sodelujemo na teh pogajanjih. Ko govorimo o razvoju pravnega okvira za internet, se moramo spomniti na lastno nalogo. Zato bi rada prosila Eh, gospoda podpredsednika, da to upošteva v svežnju za Telekom in da pozove države članice, da končno res storimo korak naprej v okviru pogajanj in da mi lahko zaključimo v Evropi svojo nalogo, svoje dožnosti, da lahko močneje zastopamo naše barve potem na, tudi na mednarodnem forumu. Najlepša hvala, sedaj pa gospod Dantizan. Hvala, gospod predsedojoči, gospod podpredsednik, dragi kolegi. Internet je neusahljiv vir znanja, jamstvo za razširjenje informacij, eh, vir za nove strateške inštrumente in geopolitično delovanje, dostopanje povsod tudi v mestih in rastoč pomen interneta pa žal eh, ne gre v korak s primernim upravljanjem, ki bi zagotovil njegovo preglednost, varnost in neutralnost. Zato mora Unija prevzeti vlogo vodilnega akterja na svetovni ravni ter tako nadoknaditi zamujen čas. Pri tem pa ne sme postaviti v nevarnost eh, pravic ter varnosti. Eh, pred eh, nevarnostjo, ki se ravno na internetu lahko pojavlja v novih oblikah. Zato je treba izkoristiti številne možnosti, ki jih medmrežje ponuja, eh, elektronsko trgovanje in drugo. In eh, zato je primerno upravljanje interneta prvi in pomemben korak v pravo smer. Hvala zdaj pa gospod Salini. Hvala, gospod komisar. Možnosti, ki nam jih daje upravljanje interneta, pomeni, da ohranimo ta odprt, močan prostor, v katerem je naša družba našla tudi samo sebe. Uh, pomeni, da lahko znotraj interneta vzpostavimo prostor, na katerem ustvarjamo vrednote, na katerem lahko izkoristimo zaupanje, ki ga ponuja internet, tako da zagotovimo, da bo internet tudi prostor za razvoj in ne samo prostor za zasede, pasti in nevarnosti. Imamo možnosti, da vzpostavimo pravo upravljanje. Zato se ne strinjam s tistimi, ki pravijo, kar smo tudi danes slišali, da je koncept upravljanja nekompatibilen s konceptom interneta. Sam nisem tega mnenja. Upravljanje ne pomeni nekega protekcionističnega nadzora. To pomeni, da se skuša zagotoviti, da bi prostor, ki ga ponuja internet, postal prostor za vse. Sam sem prepričan, da je tu seveda treba storiti določene korake naprej in da mm, FCC danes upošteva kalifornijsko zakonodajo ter s eh, Strinjam se sicer s tem, da je treba upoštevati možnosti za razvoj znotraj interneta. Zato upam, da bo naš parlament ohranil trdno stališče in trdno pozicijo znotraj eh, foruma za upravljanje interneta ter da bo tudi ta forum za upravljanje interneta ohranil ulogo, ki jo ima sedaj. Hvala. Opec, eh. Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Blanko Lok bi podprl obnovitev uh, mandata tega forma in uh, pristop glede večstranskih pogajanj. Vendar rad bi povedal, da potrebujemo odprt in neodvisen internet. To je ključnega pomena. Moramo zagotoviti tudi pravno varnost neutralnosti interneta, zato da zagotovimo svobodo informacij in izražanja in zato da bomo spodbudili zaposlovanje in rast novembra smo jasno slišali, da moramo zagotoviti neutralnost. Predsednik eh, Združenja za eh, eh, dobavitelje interneta je tudi govoril o tem. Tudi na drugi strani Atlantika se dogajajo stvari, ne smemo zaostajati, moramo zagotoviti neutralnost interneta. To je ključnega pomena za to, da zagotovimo svobodo izražanja na spletu in za to, da se tudi spodbuje gospodarska rast in zaposlovanje. Ja, recht herzlichen Dank, äh, Herr Kommissar Ansip. Ich glaube, Internet Government. Gospod, äh, gospod Ansip, mislim, da je internet vprašanje prihodnosti. Odbor Libe je tudi dal predlog ki se nanaša na to, da bi morali analizirati, kakšne so tehnološke možnosti, kaj imamo na voljo. In eh, ugotovljeno je bilo, da bi lahko možnosti izkoristile ne le tajne službe, ampak tudi druge organizacije, zato da lahko postanejo varne puti nenadoma manj varne. Menim, da je zelo pomembno opredeliti varnost naših aparatov, ki jih uporabljamo. Namreč na svojem aparatu bi se rad sam odločal, kaj bom posredoval in česa ne. Skratka, potrebujemo nek ščit, ki bo zaščitil našo zasebnost. In mislim, da si moramo resnično prizadevati za to, da bi v prihodnje tretje osebe z našimi podatki lahko počeli, kar hočejo. Slišimo namreč, da recimo lahko nekdo izem plenarne dvorane aktivira moj telefon. To se v prihodnje ne sme dogajati. Predvsem naši državljani morajo biti varni in vedeti morajo, da je posredovanje informacij zaščiteno. Ne nazadnje je tu še neutralnost omrežji. Mislim, da ne smemo zlorabljati tehnoloških možnosti. Predsedujoči prekinja. Hvala. Gospa Vlašikova Zenova oziroma nje ni, tako da dajem kar besedo gospe eh, Spiraki. Minuto in pol, izvolite. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Hvala, gospod podpredsednik. Eh, spoštovani kolegi. Splet je nekaj, kar nam pomaga k realizaciji skupnega digitalnega trga. To odpira vrata 500 milijonom potrošnikom, ki to pa tudi pomeni, da lahko povečamo BDP In zato je splet nekaj, kar potrebuje čim boljši institucionalni okvir, ki mora biti na tak, da deluje na globalni ravni. Moramo zagotoviti varnost eh, mladoletnikov, moramo zagotoviti varnost svobode izražanja. In moramo zagotoviti na ta način tudi konkurenčen okvir za nova inovativna podjetja. Ti, ta lahko uh, delujejo na področju novih tehnologij. In forum se je prvič sestal v Grči leta 2007 in takrat so začeli za izmenjavo najboljših praks. To je institut, ki krepi politično delovanje na področju spleta. Zato sem za um, obnovitev mandata. To pa zato, ker bomo s tem dali jasno sporočilo o ZN-u. Poleg tega pa bomo s tem strojili potrebne korake za zaključitev digitalnega trga, ki je ključnega pomena. Pa minutni komentar, kaj je. Gospa Pavnova, minuto in pol. Hvala eh, lepa. Ko gre za splet, naj pomeni to nekaj, kar se v EU uporablja na vsakodnevni ravni, tako ko gre za trgovino na evropski ravni, kot ko gre za trgovino z partnerji zunaj EU. In s tem prihaja do izmenjave na vseh ravneh. Pri tem sodelujejo podjetji, akademiki, državljani, potrošniki. In model upravljanja interneta je forum, ki omogoča izmenjavo najboljših praks. In EU in države članice eh, pozivam naj spodbudijo delovanje tega foruma. Leta 2015 bo OZN eh, pregledala svojo splošno politiko. In ob te priložnosti bi lahko EU postala um, svetovni lider s tem, ko bi podprla eh, inovativne pristope glede internetne eh, neutralnosti. S tem bomo tudi izpolnili naše delo glede skupne digitalne unije. Najprej imamo postopek pritegnite pozornost predsednika. Imamo več eh, zahtev za besedo. Imamo dovolj časa, tako da lahko sprememo vse, ki želite. Bom kar predal, prebral seznam govornikov. Van Nistelrooy will start, eh, then... Eh, Van Nistelrooy, nato gospod Kaputo, gospod Marijas, Jakovčič, gospa sojerova uh, gospod negrescu gospod nagyen in gospod buni in gospa morovai to je to s tem je zaključen seznam gospod van nistelrooij izvolite hvala lepa gospod predsedujoči spoštovani kolegi veseli me da imamo ta predlog po sedmih letih imamo sedaj resolucijo in hvala pilar de castillo in kolegom forum OZN IGF omogoča razpravo tudi manj razvitemu svetu in to je zelo pomembno. Gospod Ansi pa bi vprašal, ali ne bi Evropska unija mogla podpreti nevladnega sodelovanja eh, držav v razvoju. Torej, da bi vključili ljudi, ne le vlad, morda bi lahko odgovorili na to vprašanje. Drugo vprašanje, Sam sem dvakrat sodeloval eh, v Vilni in v Atenah in kaj sem videl? Veliko komunikacij med partnerji in nacionalnimi parlamenti je mogoče doseči, tako da sem nekoliko žalosten, da je vedno manjša parlamentarna delegacija. To se mi zdi slab znak internetnih skupnosti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 absolutno podpreti. Od leta 2005 je ta forum od omogočil večstransko razpravo o upravljanju interneta. S tem se je tudi izboljšalo sodelovanje med deležniki eh, civilne družbe in instituciji. Splet je vedno bolj pomemben v naših življenjih. In z razvojem interneta pa se porajajo številna vprašanja in ta vprašanja mora biti za EU ključnega pomena. Imam v mislih recimo zaščito mladoletnikov, vprašanje varnosti, vprašanje varnosti podatkov in zasebnosti. Torej, to so vprašanje, ki jih moramo obravnavati. Zato menim, da moramo obravnavati globalnost interneta in zato moramo podpreti uh, ta forum. In moramo spodbujati evropske vrednote uh, in vključevati v to delo tudi civile družbe. Predsednika prekinja. Tadino. S tem bomo zagotovili državljanom neodvisno, uh, neodvisni splet, ki tudi omogoča svobodo govora. Internet spodbuja uh, gospodarsko rast. To vemo, vendar so pa tu še določena pomembna vprašanja, ki jih moramo obravnavati. Torej, Kaj nam koristi gospodarska rast, če ta koristi le multinacionalkam, ki nadzirajo tehnologije, razvoj in kršijo človekove pravice? In potem še vprašanje vloge držav članic in drugih držav. Nekatere države omejujejo uporabo spleta in omejujejo eh, svobodo govora na spletu. Moramo tudi preprečiti kriminal, ki se dogaja na spletu. Moramo uh, zaščititi varstvo oseb, ki uporabljajo internet. In moramo tudi razmišljati o varstvu podatkov. Torej, naj povem, da seveda podpiram eh, podaljšanje mandata foruma za pravljanje interneta. Hvala lepa. Gospod Jakočiš, izvolite ovaj poseban forum ta posebni forum forum za pranje interneta je nekaj čemur moramo podaljšati mandat pa ne le za eno leto temveč ta forum bi potreboval daljši mandat kajti menimo da je to učinkovit način za delo tega foruma slišali smo veliko govora o številnih načelih o človekovih pravicah, o pravici do izražanja in tako naprej. Vendar internet ni več storitev, ni več blago, to je sedaj del življenja. Ure in ure preživimo z internetom, več kot z dragimi. Zato sem že zadnjič dejal, potrebujemo novo filozofijo glede spleta. In mislim, da moramo govoriti o peti svoboščini Evropske unije, o digitalni svoboščini Evropske unije. In tu moramo vključiti vse uh, pravice, ki jih daje internet, pa tudi upoštevati vse nevarnosti. Krepitev oziroma glavna. Značilnost interneta je dostop do informacij, govori gospod Etrič. Um, splet nam omogoča stvari, kakršnih nismo mogli imeti v preteklosti. In nič čudnega, da politiki želijo omejevati in nadzirati uporabo interneta, kajti znanje, ki ga nudi, omogoča svobodo. Seveda se moramo boriti proti zlorabam in ne smemo omogočati tega, da sveti kriminal na internetu, vendar moramo tudi zagotoviti, da ne bodo politiki nadzirali uh, interneta, kajti če se nadzira znanje, potem se ohranja status quo. Znanje mora prosto uh, se pretakati, ljudje morajo imeti dostop do informacij, do znanja in s tem bomo navdihnili demokratične, demokratične spremembe in to je to, kar si želimo doseči v Evropski uniji. Edustaja. Hvala. Gospod, gospa Sarjeva, izvolite. Predsedajci, koleginja, kolega. Hvala lepa, gospod predsedujoči, dragi kolegi. Le redko smo priča takšnemu soglasju po celotnem političnem spektrumu to kaže na to, kako je to pomembna tema za Evropsko skupnost, za Evropsko unijo. No, če res lahko dosežemo takšno soglasje, potem bomo lahko globalni akter na svetovni ravni na tem področju. In seveda je pomembno podaljšati mandata foruma za upravljanje interneta. To si vsi želimo res bi rada, da bi vsi zagovarjali načelo odprtosti in enakopravnega dostopa do spleta, pa tudi, da bi zagovarjali skupni digitalni trg in spletno neutralnost. Potem je seveda tudi meni vprašanje intelektualne intelektualne lasnine in varnosti. Naše predstavniki se bodo zagovarjali te vrednote. Hvala lepa, gospod Negreško, izvolite. Če so na kolektiv sigur, kar je poteža za utilizatori, da še dezvoltatori digitali. Hvala lepa. Moramo zagotoviti uporabnike in tiste, ki razvijajo opremo. Evropska unija mora podpreti nadaljevanje tega foruma. Vsi akteri morajo sodelovati pri tem, moramo pa se boriti proti nekim trendom, da bi nadzirali internet, kot smo temu bili priča v primeru akte in kot smo temu priča glede tega, ko je za to, kar se dogaja na Mačarskem.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 vidimo, da lahko internet veliko prispeva k BDP-ju. Pričakujejo, da se bo ta prispevek povečal še za 5,7 odstotka. Majhna in srednje velika podjetja eh, uporabljajo internet in ta podjetja se zato odvijajo veliko hitreje kot podjetja, ki pozabljajo na internet. To pomeni, da je internet postal pomemben sestavni del našega življenja. Seveda pa se ta svoboda tudi zlorablja in to počnejo kriminalci. Imamo forume za otroško pornografijo, imamo preprodajo drog. Skratka, razvoj interneta moramo v vsakem primeru podpreti. Vendar pa mislim, da moramo v veliko večji meri poudarjati varnost in tudi vsebine veliko bolje nadzorovati, zlasti tiste, ki jih zlorabljajo. Hvala. Uh, hvala gospod predsedujoči štiri stvari potrebujemo podaljšanje mandata foruma o upravljanju interneta in hvala pilar de castillo za to pobudo drugič To je pomembno zato, ker se soočamo z novo bitko glede osnovnih vrednot na internetu. Gre za zasebnost, varnost in neutralnost, ne želimo si balkanizacije interneta. In to, da imamo upravljanje interneta v strani več deležnikov, je edini način, da, ima, da ohranimo te vrednote. Tretjič, to, da imamo več deležnikov, ki upravljajo internet, je tudi najboljši način za globalno razpravo o ravnovesju med svobodo, zasebnostjo, gospodarskim razvojem in varnostjo. Pri tem pa je treba upoštevati vse razsežnosti teh točk. In četrtič, v Evropi potrebujemo močnejše omrežje med nacionalnimi forumi za upravljanje interneta. Ja Hvala. Gospa Morvaj predlagano je bilo da se moramo zdaj pogovarjati o najbolj bistvenem obračam se zato na komisarja in sprašujem kako sam gleda na to kar počnejo različne agencije ki nadzorujejo ljudi ki opazujejo, prisluškujejo, ne da bi spoštovali človekove pravice. Na ta način izvajo nadzor na internetu. V mislih imam ZDA, Združeno kraljestvo in še mnoge druge države, ki na neautoriziran način spremljajo podatke evropskih državljanov. Evropski parlament je pred kakim letom dni sprejel poročilo, in rada bi prosila gospoda komisarja, da nas obvesti o tem, kaj se dogaja s preiskavami dejanj, s katerimi smo se že ukvarjali, ali se promet s podatki še vedno spremlja. Zdi se mi, da je to zelo pomembna stvar. Hvala lepa. Sedaj pa bom dal na koncu besedo gospodu Asipu iz Evropske komisije. Izvolite. Gospod predsedujoči, spoštovani poslanci, rad bi se prisrčno zahvalil za to eh, plodno razpravo. Danes smo slišali veliko vprašanj, ki so v srčiki našega dela. Evropska komisija podpira model tega, da imamo večstransko upravljanje interneta. In ravno skupnost več deležnikov eh, pomeni, da imamo večnacionalno naravo upravljanja interneta. In ravno zato smo dosegli inovacije in omogočili vse koristi digitalne revolucije. EGF je uspešno združil deležnike v plodni razpravi. Še veliko več pa bi lahko in bi morali storiti za to, da bi izboljšali ta forum. Vendar pa se je ta forum izkazal kot zelo učinkovit. Evropska komisija je finančno največ prispevala k temu forumu. To je ključnega pomena za stabilnost, ki jo potrebuje kakršnakoli organizacija za to, da dobro deluje. Naj zaključim. Komisija podpira vaše delo na tem področju. Potrebujemo razvoj pri upravljanju interneta. Potrebujemo strukture, ki so vključujoče, transparentne in odgovorne pa tudi tehnično primerne. Sicer obstaja tveganje, da bomo priča bolj medvladnemu pristopu. Več stransko pravni interneta je nekaj, kar je treba ukrepiti. Tak pristop mora biti kredibilen in vključujoč. In Evropska unija ima jasne vrednote na področju vaseljskih pravic in raznolikosti in prav države, lahko pokaže eh, vodstveno vlogo na globalni ravni. In moramo se lotiti te naloge. Hvala. Paljon, Hvala lepa, gospod podpredsednik Asip. prejel sem eh, oziroma postopkovno vprašanje, izvolite. Ali komisar ne bi moral odgovoriti na naše vprašanja? Verjetno vam je nekdo napisal ta govor, ki ste ga sedaj prebrali. Prej ste prebrali prvo polovico, sedaj po razpravi pa ste prebrali drugo polovico govora in sedaj kot poslanka želim da mi odgovorite na moje vprašanje uh, uh, mm, dobro sedaj ni vprašanje za zadnji čas za, od, za odgovor na vsa vprašanja in tudi komisar se lahko odloči na kaj bo odgovoril in kaj ne no dobil pa sem predlog glede resolucije torej nič ni